kjer odločajo soglasno. In vsi ti primeri, ki sem jih naštel, eh, so primeri, ko so stvari obtičale zaradi blokade v Evropskem svetu. Torej, moj poziv vsem vam je, da se lotite tudi te politične bitke, v kateri moramo zmagati, kajti sicer bodo vsi dolgi seznami, samo seznami želja, ki se ne bodo nikoli uresničile. In mislim, da sem. Eh, naredil danes nekaj, kar je tako rekoč ne mogoče, namreč, da sem vse povedal v času, ki mi je bil dodeljen. Najlepša hvala, gospa Keller, za skupino zelenih. Gospod premije, najlepša hvala za vaš uh, govor, ki je bil. Uh, Eh, zelo močan, zelo proevropski in to me veseli, kaj ti marsikdo je zaskrbljen zaradi prihodnosti Evrope, številne vlade ne uspejo zagotoviti pravne države, napredka demokracije v svojih državah. Tako da je dobro videti, da je mogoče stvari narediti tudi drugače. To je zelo dobrodošlo in zlasti vam čestitam za nekatere ukrepe, ki ste jih v Spaniji že sprejeli in ki odražajo vse zaveze, ki ste jih eh, izrazili danes. Eh, naprimer zvišanje minimalne plače na 900 evrov. To bo zelo pomagalo družinam, ki so trpele na račun finančne krize, na račun reform. Eh, tudi v povezavi s davčno reformo, ki jo načrtujete, ki bo stvari bistveno izboljšala, želimo dejansko socialno unijo in zato potrebujemo več prizadevanj v svetu in v vseh državah članicah, tako da upam, da bodo drugi sledili vašemu vzoru. Potem je tu še vaša odločitev, da zagotovite, da družine, ki namestijo solarne panele na svoje. Eh, strehe imajo tega koristi. To je način, kako se lahko borite proti podnebnim spremembam in nagradite ljudi za to, ker sprejemajo pobudo in upam, da bomo vsi prispevali eh, k boju za rešitev našega planeta. Potrebujemo konkretne korake. In zelo me veseli, da ste danes omenili tudi, da ima vaš kabinet največji delež žensk v vsej Evropski uniji. Pravice žensk so človekove pravice in še vedno smo zelo daleč od dejanske enakosti med spolom popolnoma. Potrebujemo korake naprej in dejansko po Evropi beležimo. Eh, nazadovanje eh, veliko udarcev na račun pravic žensk in človekovih pravic. Eh, tako da me zelo veseli, da imate tako ambiciozne načrte. Ampak vaše delo v Španiji nikakor ni enostavno, podedovali ste številne težave in ena od teh je tudi situacija v Kataloniji. Eh, No, tudi zaradi takega pristopa, kot eh, je, ga je pokazala naša desnica, so se stvari zelo zaustrile. Zdaj je to pristalo na vaši mizi in samo demokratična politična rešitev bo omogočila pot naprej. In to vključuje tudi rešitev za zapornike. Tudi dva nekdanja člana naše poslanske stopine sta priprta in eh, očitki eh, ne prenesejo presuje, kot je dokazalo tudi nemško sodišče. Tako da vas pozivamo, da sprožite iskren dialog, kajti samo z dobro voljo na obeh straneh eh, bomo eh, prišli bliže rešitvi, ki je eh, ključna in nujna za Katalonijo, Španijo in celo Evropo. Omenjali ste evropske vrednote, kako jih moramo vsi zagovarjati in tu me zelo skrbi, ko vidim, kaj se dogaja v Andaluziji in eh, pri oblikovanju vlade tam. Ekstremistična desničarska stranka bo očitno vključena v koalicijo in bo sodelovala v vladi. In zelo me žalosti, da eh, so eh, druge stranke pristale na to, kajti s tem bodo nacionalisti dobili eh, pravico odločati o naši prihodnosti, o prihodnosti Andaluzije. Prepričana sem, da marsikoga to skrbi, da marsikdo s tem ni zadovoljen, ampak Eh, ravno zato so potrebni konkretni ukrepi eh, strani vseh in vse skupine si morajo presedevati za to, da se to ne bo zgodilo. Gre za eh, sramoten dogovor in sramotno bi bilo, če bi kdorkoli sklenil koalicijo z skrajnimi desničarskimi strankami. Eh, Uporabite vso oblast in moč, ki jo imate, da eh, to preprečite. Podpiramo ženske, ki protestirajo za enakost med. Eh, spoloma nasilje nad ženskami nima kaj iskati nikjer v Evropi. Naj vas opomnim, premije, da pravzaprav vsi cilji, ki jih omenjate, enakost med spoloma, socialna Evropa in tako dalje, vse to terja tudi ukrepe na evropski ravni. Tako da upamo, da boste dali ustrezne pobude v svetu, da boste take projekte podpirali v svetu in upamo, da bodo tudi vaši kolegi v svetu sledili vašemu vzoru. Thank you. In če boste dejansko delovali v smeri socialne in ekološke Evrope, lahko računate na našo podporo. Hvala. Za Združeno evropsko levico, severno zeleno levico, gospod Lopes Brmeh. Hvala, gospod predsednik. Uh, gospod Sančes, najlepša hvala, ker ste danes z nami, najlepša hvala tudi za vaš uh, govor. To, uh, to je debata, ki jo moramo imeti zlasti glede na to, da ekstremna desnica uh, osvaja vedno več Evrope. Ne glede na to, ali se strinjamo z vašo diagnozo glede nevarnosti, ki trenutno obstajajo v Evropski uniji, moram reči, da se ne strinjamo glede rešitev, ki ste jih predlagali vi in evropski voditelji v Evropskem parlamentu. Glede ekstremne desnice, to so neke fašistične formacije. Mislim, da se moramo soočiti a, z njimi v sami, v, pri samih koreninah. Zakaj prihaja do teh pojavov v Evropi? Predvsem zato, ker so evropske vlade opustile svoje dožnosti v odnosu do delovskega razreda v Evropski uniji. Vodijo neoliberalno politiko, to vodi Brusel. In na ta način smo spodkopali blaginjo v Evropski uniji. Kriza pa je to uh, ta trend samo še ukrepila. Upravljanje v krizi pa je uh, odgovorno za nastalo si, si, si, situacijo. Vodila se je politika zlasti za privilegirane eh, člane naše družbe in to je vodilo v krizo legitimnosti. In španske vlade so sodelovale v teh eh, grenkih trenutkih za evropsko zgodovino izvedle, so, vlade so izvedle reforme na področju uh, pokojnine, uh, delovnega trga in tako naprej. Vse to je, je šlo na škodo eh, španskih delavcev in do tega ne sme prihajati vanč, več. Nastala je neka popolna nevihta, kjer uh, je zmagala evropska ekstremna desnica uh, in uh, se krepijo zaradi tega obupa v Evropski uniji. Gospod Sanchez, Evropska unija Danes šteje več kot 140 milijonov revnih in prekarnih delavcev. In to je posledica um, asimetričnega razvoja produktivnega sistema v Evropi. In eh, na škodi je zlasti uh, jug Evrope. Več tisoč oseb danes uh, dela na ogroženih delovnih mestih, zato ker jim grozi uh, odpustitev. Upam, da boste, da, da boste v Španiji ratificirali tudi a, nove a, socialne sporazume z delavci. Ogromno to vrstnih podjetij imajo, imamo Amazon in tako naprej, ki a, zaposlujo delavce, katerim ogrozi odpustitev. Zato je treba začeti z prejemanjem javnih politik, ki bodo ustvarili kakovostna delovna mesta in ki bodo preprečili zlorabe na delovnem mestu, ne glede na državo članico. Vse do danes je kapital krožil prosto. Prostemu kroženju kapitala pa hitro sledi tudi prosto krožene revščine. Uh, mislim, da ne smemo več kovati nekih slabih koalicij, ki rodijo slabe rezultate za delovski razred. Ne potrebujemo več lepih besed, ampak konkretne ukrepe. Socialna politika mora postati eh, jedro delovanja Evropske unije, ampak zato moramo eh, sprejeti Evropsko listino za socialne pravice. Kaj boste storili tudi za to, da bi evropska zunanja politika postala bolj kredibilna? zlasti imamo v mislih eh, Zahodno Saharo ali pa, ali pa Palestino, naprimer. Naomenim še spremembo volilnega sistema in uh, to, da se grozi v Španiji zdaj um, enakovrednosti spoloma. Uh, to so slabi trendi in uh, obljubljam vam, da bomo kot ženske branile svoje pravice. Hvala. Europa, Europa za skupino Evrope, Evropa svobode in neposredne demokracije, Laura Ferrara. Hvala, gospod predsednik, gospod predsednik, predsednik vlada. Hvala za to, da ste danes tu. To je že 15. razprava, ki jo imamo tu v Evropskem parlamentu o prihodnosti Evrope. In 15. krat moramo že ponoviti, da Evropa je v krizi. In že 15-tič se, se moramo vprašati, zakaj. Odgovor, naš odgovor je vedno isti. Napačne politike a, eh, privedejo do škode in nepravičnosti. Bomo omenili samo dva primera. Vrčevalna politika je povzročila ogromno škodo v a, eh, naših državah. Včeraj je predsednik Juncker v tem plenarnem zasedanju priznal, da eh, je vrčevalna politika povzročila ogromno škode. Bolje pozno kot nekoli, včasih pravim, ampak tu to ne velja več. Že 15krat se o tem pogovarjamo in vzpostavljamo neka gospodarstva, ki ne varujejo več pravic delavcev in ne upoštevajo potreb družin, ki živijo v težkih okoliščinah. Eh, govorimo o dostojanstvu, o revščini in o socialnem, iz, in o socialnem izključevanju, v katerem Eh, živi ogromno evropejcev. Pa zato še ne pomeni, da smo populisti, ampak da se samo zavedamo, kakšna je realnost in da poskušamo najti konkretne odgovore. Juncker eh, bo predsednik komisije samo še nekaj mesecev, v eh, evropskih volitvah pa pričakujemo ogromno sprememb, ne samo na komisiji, ampak tudi tu v parlamentu. Potem drugo področje, kjer smo sprejeli napačne ukrepe, migracije. tu sploh nismo unija. Unija so smo samo v imenu, pravzaprav, ne pa na terenu. Nimamo nekih skupnih odgovorov v zvezi s tem, kako naj bi si razdelili odgovornosti na področju migracij. Na ta način nam tudi ni uspelo izvesti reforme azilnega sistema. To je vse zapisano v 80. členu pogodbe, ki pa nažalost ni bil upoštevan, ampak. Eh, so vse države članice branile svoje nacionalne interese. Trenutno so samo mejne države članice tiste, ki se pač morajo soočati s temi tokovi priseljencev. In to ima ogromen vpliv na temeljne človekove pravice, prav tako pa trenutna situacija povzroča ogromno uh, socialne škode, več kot 49 milijard evrov vsako leto po nekaterih ocenah. Španija in Italija sta dve državi v sredozemlju, ki imata podobne interese, naprimer pri upravljanju migracijskih tokov in glede ekonomije. In a, skupaj jaz in vi smo predstavniki različnih političnih eh, sil, ampak sodelovati moramo v boju proti vrčevalnim ukrepom in pri iskanju odgovore, odgovorov na migracijsko, knjigo, eh, na, na migracijsko krizo. Celotna Evropska unija eh, bi pravzaprav morala tu najti prave odgovore. Državljani prosijo za konkretne odgovore. Lahko bi začeli z velikim bojem za to, da bi spremenili to področje. Prav tako pa je treba spremeniti način dela parlamenta. Nima smisla, da imamo tri sedeže. 200 eh, milijard vsako leto gre za to, da imamo tudi sedež v eh, Strasburu. Kako je sploh eh, mogoče najti argument za to vrstno početje v čeh naših državljanov? To ni možno. In to, da bi um, spremenili to aberantno situacijo, ni nič čudnega. Mislim, da je to posebno skladno z našimi demokratičnimi načeli. Državljani si namreč želijo sprememb. Osebe morajo postati sam center naših eh, političnih ukrepov, spoštovati moramo uh, pravice vseh državljanov in jih ne žrtovati v imenu nekaterih finančnih in gospodarskih interesov, ki krepijo situacijo samo nekaterih oseb. Za eh, Evropo narodov in svobode, gospod B. Gospod premije, pred manj kot enim letom ste se znašli na čelu Španije po zaslugi škandala in španska stranka je imela takrat samo 80 sedežev eh, in za njo je bilo to eh, veliko presenečenje, ampak doživeli so marsikaj, česar nihče ni pričakoval. Eh, ampak eh, največ koristi od boja proti migracijam eh, imajo eh, drugi, kajti eh, podprli ste migransko eh, politiko in mrsikdo vam je eh, za to hvaležen. Eh, Brez posvetovanja s Španci ste sprejeli dogovor s kanclerko in podprli migranski sporazum eh, kot posledica njenih dejanj v letu 2015. Govorili ste o Maroku, o uničenju, o katastrofah. Čeprav gre pri Maroku za najbolj stabilno in najbogatejšo državo v uh, Magrebu. In mislim, da uh, ni bistvo vsega tistih nekaj kilometrov na vaši obali. Ljudje so se zgrinjali v vaša pristanišča in videli smo kaotične uh, scene napadov na vašo obalno stražo, tudi z. Uh, Eh, orožjem, ampak eh, še naprej ostajate podvrženi Nemčiji. Pod vašim vodcom je socialistična stranka sprejela bistveno spremembo španske ustave in vsa vlada je pravzaprav s tem podvržena spoštovanju proračunskega diktata iz Bruslja. Ampak ljudstvo se zbuja. Eh, in prišlo je do zgodovinske zmage eh, Voxa v, Andaluz v Andaluziji eh, in uspeli so omajati vašo vla vladavino, ki traja že 40 let. Leta 2018 je zaradi vas naraslo število priseljencev in je bistveno večje kot leta prej. Nasprotno, v Italiji Mateja Selvinija so uh, migracije bistveno upadle, kajti jasno je, da italijani ne podpirajo tega, da ljudje nezakonito vstopajo na njihovo ozemlje. In uh, ne dopuščajo, da bi mafije, proti katerim se Salvini bori, izkoriščale bedo ljudi. Eh, kajti trgovina z ljudmi je bolj dobičkonosna od trgovine z drogami. Gospod eh, premije, rešitev migranskega vprašanja je samo vprašanje politične volje, kajti. Eh, tudi vaši eh, meni stražarji so ravno tako odločni in predani kot italijanski. Eh, vi pa ste namesto tega ustanovili poseben sklad za integracijo priseljencev in mislim, da vaše ljudstvo ne bo več dolgo toleriralo vašega neodgovornega ravnanja. Sedaj pa dobi besedo gospod Ojazdovski za samostojne poslance. Gos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 No, eh, ne gre samo za to, da tu predstavljate svojo stranko, ampak zastopate celo državo. Čestitam Španiji za vsa prizadevanja, čestitam za 40-letnico ustave. Kolega Ferhovstad je v svojem eh, prispevku govoril o vaši federalistični eh, usmeritvi, ampak sam sem prepričan, da Evropa potrebuje predvsem realizem in pragmatizem pragmatičen pristop, več spoštovanja do držav članic, eh, več konkurenčnosti, odmik od centralizacije. To je nekaj, kar sem pogrešal v vašem prispevku. Jasno moramo povedati, da je potrebno ja, podrobneje opredeliti, kaj pomeni solidarnost. E, solidarnost pomagati, je solidarnost samo pomagati drugim, kadar so v stiski. E, kadar ne po svoji krivdi zaidejo v težave. Solidarnost pa ne pomeni, da mi plačujemo za tisto, kar so drugi potratili potrebujemo eh, drugačno razumevanje solidarnosti in upam, da bo Španija tudi v praktičnih vidikih ostala sogovornica, ko bo govora o bolj pragmatičnem pristopu k evropskim politikam eh, in da boste stvari morda eh, se lotili drugače, kot ste danes predstavili. Predsednik Maske vlade ima zdaj besedo, da odgovori na prvo vprašanje. Hvala, predsednik. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala tudi vsem govornikom, ki ste oglasili. Najlepša hvala za to razpravo, ki se je razvijala na zelo zanimiv način. No, če smem, bi želel odgovoriti eh, na vprašanja po sklopih, ne pa eh, vsaki, vsakemu poslancu in posla, eh, poslanki na njihova osebna vprašanja. Mislim, da bo poboljša metodologija. Skratka, moja centralna ideja je, da je treba zaščititi Evropo, da Evropa zaščiti nas. In to so omenili tudi glavni predstavniki glavnih političnih skupin. Vsi se strinjamo, da je treba Evropo ukrepiti. Sicer se ideološko počasi včasih ne strinjamo, ampak Evropo je treba ukrepiti, ampak na kak način. Prvo kot prvo želimo omeniti migracije. Gospodu Weberju bi želel povedati sledeče sicer vse je lepo in prav, da a, predstavlja tudi vizijo španske a, e, desnice, španske ljudske stranke, ampak migracije se niso zgodile samo zato, ker so socialisti prevzeli vlado junija. Za 130 odstotkov se je povečal pripad migrantov v Španiji. To ne zaradi, zaradi a, naše vlade, ampak zato, ker nimamo migracijske politike. In še nekaj bi želel omeniti kolegom. Mi sicer mi smo vedno vedeli in tudi zato smo sprejeli to odločitev, da bomo sprejeli Aquarius, da, bi, da, bom, da bomo sprejeli v Valenciji, skratka vedno smo vedeli, da s pričo migracij morajo vse države članice sprejeti neko skupno stališče, ki temelji na dveh osnovnih oseh – odgovornost in solidarnost. Mi, torej španska vlada, zagovarjamo zunanjo politiko, kot jo je danes predstavila, oziroma kot jo je predstavila zunanja predstavnica oziroma podpredsednica. Zato pa moramo okrepiti predvsem sodelovanje z Afriko in bilateralno sodelovanje s tranzitnimi in zvornimi državami. Mi smo okropili bilateralni dialog z Marokom, z Mauretanijo, z vsemi državami iz Sahela in to ne samo, ker je to v španskem interesu, ampak je to v interesu celotne Evropske a, unije. Španija že več let ima politiko vračanja z Marokom, z Mauretanijo in uh, z drugimi državami Sahela. Sam sem šel pred parimi dnevi v Mali, kjer smo ponovno začeli s sistemom prostovoljnega vračanja. Eh, državljani Malija se lahko prostovoljno vrnejo v Mali, če tako želijo. Tako da vodimo te politike kot španska vlada, prav tako krepimo našo politiko glede varovanje, uh, varovanja meja. Prav tako pa želimo okrepiti integracijske politike. Mislim, da je prav, da jih okrepimo za vse tiste imigrante, ki že so v, na, na naši celini. Pa še nekaj bi želel povedati v zvezi s tem. Seveda je španska vlada naklonjena temu, da reformiramo evropski skupni azilni sistem in da Schengna ne postavljamo pod vprašanje. In tega ne postavljajo samo neke manjše stranke v Evropski uniji. To so storile stranke, ki so a, del večjih političnih skupin, naprimer ELS-a v Evropskem parlamentu. In to je izjemno zaskrbljujoče. Danes je bila omenjena večkrat a, ekstrema desnica, ampak meni oni tako ne skrbijo. Skrbi pa me to, kako a, ekstrema des, desnica narekuje diskurs evropskih strank. A, ki so v preteklosti želeli ukrepiti Evropski parlament, danes pa sledijo diskurzu, diskurzu ekstremne desnice. Naša vlada. Podpira to, da se sprejme večletni finančni okvir, gospod Verhofstadt. To priznam. In to smo branili tako mi, kot eh, prejšnja španska vlada, gospod eh, Rahoj. Menimo, da bi morali VFO sprejeti pred eh, volitvami v Evropski parlament, saj so ta sredstva izjemno pomembna za kmetijstvo, kohezijo, migracijsko politiko in znanost in razvoj. Naj vas ne skrbi, gospod Verhovštah, mi bomo sprejeli uh, proračun za Španijo aprila. Gospod Rahoj je lansko leto aprila predstavil osnutek proračuna. A, tako da vam ni treba pač skrbeti, Španija bo imela a, proračun še pravočasno tudi zato, ker menimo, da je to zelo dober proračun, socialne politike krepimo, tudi politike glede redistribucije, prav tako pa ta proračun vključuje inovativne, form, inovativne rešitve glede davkov za velika podjetja, glede davka na finančne transakcije in tako naprej. In to sem prepričan, da so ukrepe, ki ste jih, raz, ki ste jih obravnavali tudi v uh, tej hiši. Zdaj pa imamo mi nekako vodilno vlogo na teh področjih. Naj omenim še situacijo v Kataloniji. Eh, gospa Keller je situacijo v Kataloniji že omenila. Od leta 2014, od leta 2014 eh, so v Kataloniji glasovali petkrat. Petkrat so glasovali na treh, eh, na treh različnih volitvah in na dveh referendumih, s katerimi so kršili tudi uh, katalonski statut. Uh, kakšen je bil rezultat teh referendumov in eh, teh glasovanj, teh volitev. 48 odstotkov kataloncev je podprlo um, stranke, ki želijo neodvisnost, 52 pa ne. Tako da uh, neodvisnost v uh, Kataloniji nima večinske podpore. V parlamentu katalonskem jo imajo, ampak to iz političnih razlogov, ampak večina katalonskega prebivalstva ne podpira neodvisnosti. Tako da morajo tisti, ki zagovarjajo neodvisnost, najprej priznati, da večine nimajo. Tako da ne morejo usiljevati nekega političnega projekta večini prebivalstva, ki že od leta 2014 govori, petkrat povedajo, da se ne strinjajo z njihovimi uh, Eh, prizadevanje za neodvisno Katalonijo. To je prvo. Potem kot drugo, jasno je, da v Evropi, ne samo v Kataloniji, ampak v, na Bavarskem, naprimer, ali pa v regiji Veneto, v Italiji, ali pa v Korziki na Franciji, obstajajo trenja, obstajajo eh, neke sile, ki vodijo v fragmentacijo nacionalnih držav. Kakšna je razlika? med tem, kaj se je zgodilo v Kataloniji ali v Italiji ali na Bavarskem. Naprimer. Tudi tam so različne politične sile zagovarjale neodvisnost eh, eh, Bavarije, naprimer v Nemčiji. Tam, ko je v Italiji naprimer, sprejelo eh, vrhovno sodišče svojo odločitev in isto velja v, Nemč v Nemčiji, takrat so njihove politične sile rekle, dobro, upoštevali bomo um, odločitev uh, ustavnega oziroma vrhovnega sodišča, v Kataloniji pa ne. Špansko sodišče je razsodilo kot je, katalonske stranke, ki se borijo za neodvisnost, pa tega niso upoštevale. Skratka, problem je v tem, da uh, te sile, ki zagovarjajo neodvisnost, ne upoštevajo uh, španske zakonodaje, ne na regionalni, ne na državni ravni. In od leta 2010 je jasno, da ima eh, Katalonija veliko avtonomije, imajo svojo eh, ustavo, o kateri katalonski državljani oziroma prebivalci Katalonije niso glasovali. Tudi to je treba eh, razrešiti. Pa še nekaj jasno. V zadnjih desetih letih je jasno, da določene politične sile, ko so v opoziciji, um, uporabljajo katalonsko vprašanje, da to, zato, da zru, zružijo, da zato da zrušijo socialistično vlado. Potem pa, ko pridejo na oblast, prosijo socialiste za koalicije. In mi smo povedali, da bomo zvesti zlasti španski državi, ne pa nekim političnim silam. Španija je vel, velika država, ogromno decentraliziranih organov imamo. Priznavamo uporabo različnih jezikov, tudi šolsk, v šolskem sistemu se lahko otroci učijo pač v svojih lokalnih jezikih. Španija naj bi bila po nekaterih ocenah druga najbolj decentralizirana država, globalno gledano. Jasno je torej, da morajo zagovorniki neodvisnosti v Kataloniji eh, začeti z nekim eh, odkritim eh, pogovorom in priznati, da nimajo večine, Španija pa mora omogočiti ta dialog med dvema stranema, med dvema di dimenzijama, ki trenutno obstajata v a, eh, Kataloniji, med nacionalisti in nenacionalisti. In španska vlada, za razliko od preteklih španskih vlad, želi na odkrit način z dialogom in ob upoštevanju ustave in avtonomnega statuta razrešiti katalonsko eh, situacijo. Ampak najprej morajo te politične sile v Kataloniji pri, pri, priznati, da večine prebivalstva a, eh, nimajo za seboj. Na ta način bodo lahko razrešili to težavo, a, eh, ki obstaja že zadnjih deset let. Torej v Kataloniji problem ni neodvisnost, ampak to, kako različni deli prebivalstva živijo drug z drugim. In še nekaj. Gospod Weber, vi ste omenili možnost nezaupnice. oziroma omenili ste tudi cenzuro. In to, kar se je zdaj zgodilo v Andaluziji, ta koalicija med uh, liberalci in ekstremno desnico, to je korak nazaj. To je pravzaprav zaušnica vsemu, kar smo dosegli v zadnjih desetih letih, tudi kar uh, zadeva enakost med spoloma. To, kar se je zgodilo v Andaluziji, je bilo to, da se je pravzaprav prečkala neka meja v Evropi. In sicer, da se ne gre v koalicijo z ekstremno desnico in naša stranka nikoli ne bo šla v koalicijo z ekstremno desnico. E, torej, spoštovani poslanci, španska vlada želi več Evrope. Zato smo predlagali, kar smo predlagali, zato imamo tudi našo agendo o enakosti med spoloma, o boju proti prekernimi delovnimi mesti, glede zagotovil za mlade in tako naprej. Skratka, želimo zavarovati Evropo, zato da Evropa varuje nas, zlasti moramo zavarovati tiste najbolj ranljive segmente naše družbe in vse to bo španska vlada podprla. Pa še nekaj, gospod Verhofstadt. Vi ste že veliko let v Evropskem parlamentu. Jaz šele sedem mesecev vodim špansko vlado in prepričan sem, da lahko z vami, z, mani, z menoj delite vaše uh, izkušnje, vaše frustracije in tako naprej. In omenili ste tudi, da se na določenih področjih, naprimer pri MU-ju in uh, pri zunanji politiki, uh, ne gre naprej dovolj hitro in eh, povedali ste, da naj bi bil za to kriv proces spremanja odločitev na svetu. In mi bomo vsekakor zagovarjali to, da soglasja nimamo na tako pomembnih področjih, ki ste jih omenili vi. Ponekod bo treba za to spremeniti pogodbe, spet drugod ne. Mislim, da bi lahko te mehanizme, ki jih je omenil tudi gospod Borel, uporabili za to, da korenito spremenijo delovanje naše Evropske unije, zlasti kar zadeva zunanje zadeve. Hvala. Sedaj pa začenjamo s Catch the Eye. Um, glasovanje bo pozneje. Torej, prosim vas, da se držite časa Vsak ima eno minuto in če boste spoštovali to pravilo, bo več poslancev dobilo besedo. 52 se jih je prijavilo. Prvi je na vrsti Gonzales Pons. Gospod eh, predsednik, živimo v času lažnih novic, ampak eh, kot smo videli, živimo tudi v času lažnih prepričanj. Ni možno reči, da nikoli ne boste pakterali z ekstremisti v vladi, ste pa samo zato, ker so vas podprli bivši teroristi uh, in predstavniki ekstremne desnice. In v istem govoru ste povedali, da boste proračun v Španiji sprejeli, ampak samo zato, ker vas bodo sprejeli bivši terorist, teroristi in ekstremni levičarji. Najbolj pa me je zmotilo, gospod Sančez, to, da v prvem govoru, kjer ste govorili, govorili o globalizaciji, niste govorili o enotnosti Španije in o uh, uh, branju in, in o tem, da bomo v Španiji obranili vladavino prava. Špansko vrhovno sodišče bo začelo proces glede uh, upora v Španijo, v Kataloniji in mi mislim, da moramo zavarovati uh, vladavino prava v Španiji. Dve leti branimo in zagovarjamo, tudi predstavniki vaše stranke tu v tem parlamentu, um, enotnost Španije. In to je pravzaprav vaša zadolžitev. Pač eh, vidim, morajo imeti tudi prepričanje o tem, kako pomembna je uh, enotnost Španija. In vi enotnosti Španije nekako niste uspeli omeniti. Skratka, in to me zelo moti, ampak prav, bom že potrpel. Honorevole Garcia Perez. Garcia Perez. Presidente Sanchez. Predsednik Sanchez, smo v zelo delikatnem uh, trenutku za Evropo. Poslušala sem vaš govor glede tega, kako prepričani ste v evropske vrednote. In mislim, da je bil to res trenutek oddiha za vse nas, ki verjamemo v boljšo Evropo. Mislim, da obstajajo pač predstavniki, ki pridejo sem govoriti samo zato, da bi nabrali politične točke doma v Madridu. Mislim, da je treba jasno dati na mizo rešitve, kako zagotoviti naprimer več eh, pravičnosti, kako narediti korak naprej v smislu bolj enake Evropke, Evrope za moške in ženske in kako zagotoviti, da bo Evropa uh, uh, dala na mizo konkretne rešite. To zagovarjamo socialni demokrati in uh, skupaj mislim, da bomo zagovarjali več in boljšo Evropo, ki bo lahko ponudila dobre rešitve za naše državljane. Najlepša hvala. Zato, ker imamo danes še vedno evropske vlade, ki skupaj s tem parlamentom branijo uh, ključne vrednote Evropske unije. Hrbati gospod Srbati. Velik socialdemokrat Ferdinand Lasal je rekel, politika se začenja z opazovanjem resničnosti. Včeraj smo tu slavili evro in slišal sem šest govorov, ki sploh niso imeli nič skupnega z resničnostjo, temveč predstavili so neke želje, neko, eh, neke sanje. Gospod ministrski ki predsednik želite socialno Evropo. Socialna Evropa je Evropa, ki zagotavlja delovna mesta in mladim perspektive. To je odločilno in zato se moramo vprašati, zakaj je evroobmočje eh, regija, ki najbolj počasi raste na svetu. Zakaj je tako? Zakaj izvajamo investicijske programe? In gospod Timmermans je Eh, pohvalil te programe, ampak potrebujemo zasebne naložbe. Zakaj pa jih nimamo? Zato, ker eh, gre delitev skozi Evropo in to je evro. Če si ogledamo Nemčijo, tam imamo veliko davkov, nimamo davčnih prihodkov, nimamo brezposlenosti, v drugih državah pa prekarjat oziroma dela se veliko za manj denarja in to ni socialna Evropa, ki si jo želimo. Gospod Nart. Presidente. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani eh, predsednik Sančes, eh, soočamo se z vedno večjo grožnjo populistov in separatistov. Ampak eh, ni dovolj, da jih obsodimo. Treba je ponuditi tudi odkritne odgovore na vzroke in sicer spremeniti treba paradigmo gospodarstvo, v katerem trenutno živimo, je treba spremeniti. Ampak danes uh, imamo več uh, doktrin kot rešitev in uh, premalo konkretnih političnih rešitev separatisti ali pa z levi, levi, levimi ali desnimi ekstremisti nam ne bo uspelo najti nekakršnih eh, rešitev. Mislim, da moramo skupaj stopiti tisti, ki smo zgradili in še vedno gradimo Evropo. Naj vas spomnim še na to, da tisti, ki menijo, da je Katalonija katalonski problem, naj vas spomnim na to, da je v Kataloniji največja stranka, drž, eh, stranka ki verjame v Evropsko unijo, Ciudadanos dovolj je tega izključevanja in mislim, da moramo skupaj delovati za skupno dobro. Boriti se moramo za enakost, solidarnost in enotnost. Predsednik Sanchez in to velja tako za Evropo kot za Španijo. Honorevli Bovi. Gospod Bovi. Gospod eh, predsednik španske vlade, 5. novembra lanskega leta sem obiskal eh, starega kolega iz Evropskega parlamenta oziroma kolege, ki so danes v španskih zaporih. Ali si lahko danes predstavljamo, eh, da smo v situaciji, da ljudje, ki so bili izvoljeni, na evropski ravni in potem v Kataloniji. In sicer legalno, da so v zaporu zaradi idej, zaradi političnih idej. V tem parlamentu smo večkrat eh, kritizirali neliberalno politiko gospoda Orbana, kritizirali smo neliberalno politiko Polske obsodili smo upravičeno napade na pravno državo, ki eh, se danes dogajajo v drugih evropskih državah. Ali je Španija pri tem, da zaradi ustave in zaradi politike v Kataluniji, eh, pri tem, da se pridruži tem državam, to se mi zdi škoda. Eh, prisluhnil sem vašemu govoru, ampak kako? Eh, je možno, da danes ljudje, poslanci, člani regionalnega parlamenta, da so v zaporu. Slišal sem vaš poziv k dialogu in to tudi delim. Ampak, če želimo ta dialog, eh, ga ne moremo voditi z ljudmi v zaporu. Treba jih je izpustiti iz zapora, potem lahko vodimo ta dialog. In eh, pri tem morate seveda prevzeti tudi odgovornost. Um, torej, treba je izpustiti iz zapora te osebe, to bi bil potem demokratični akt. Želim vas opozoriti, da um, se moramo držati časa. Če govorite dve minuti, potem en iz vaše politične skupine eh, ne pride do besede. To je pravilo in to, tega se moramo držati. Urban Krispo. Gospod Sančez, vaša vlada je začela s tem, da, spre, da ste sprejeli Aquarius. Šest mesecev kasneje pa, je, pa ste blokirali Open Arms v uh, Barceloni in fašisti kot so Salvini so bili izjemno zadovoljni. Ob, Eh, obljubili ste, da zakon Mordasa ne boste več uporabili, pa ga še vedno. Pa tudi eh, reforme trga, dela, tudi teh reform še niste eh, razveljavili. Pač nekaj obljubljate, pa se to nikoli ne zgodile. Obljubili ste, da boste eh, določili zgornjo mejo za najmnine, pa tega niste storili. Torej, zanima me, če bodo socialisti še vedno, uh, še vedno in še naprej izvali neoliberalne politike v Evropski uniji. Če želimo zaustaviti populiste, ki trenutno vlada tudi v Andaluziji, je treba za 180 stopinj spremeniti politiko uh, vrčevalnih ukrepov, ki služi predvsem elitam. Treba je spremeniti smer Evrope. Zmanjkuje pa nam časa, gospod, časa. gospod Sančes. Treba je povedati, na kateri strani ste. Honorary Darmaus. Gospod Darmaus. Um, želim podpreti to, kar je povedal gospod Bo V. o zapornikih v Kataloniji, ki so sedaj že eno leto v priporu. To so politični zaporniki. Politični zaporniki. Evropska komisija pa ni naredila nič, tudi svet ni storil nič, parlament kot institucija ne, ni rekla nič. In tudi gospod Verhofstadt eh, molči evropske vrednote, eh, o katerih vedno eh, govorimo, so zatirane in zato se sprašujemo, zakaj. Verjetno je zato, ker Evrop, španska vlada podpira evropski projekt in eh, to eh, je potem tudi v redu, če imaš politične zapornike doma. Eh, E, to pa je seveda e, skrajna hipo, hipokrizija, ki je jo e, je skoraj ne moremo prebabiti. In morate se pogledati v eh, ogledalo in morate se zauziti za to, da eh, bodo izpuščeni iz zapora ti zaporniki. Gospod Epitedejos. Hvala, gospod predsednik. Gospod predsednik, imam nekaj vprašanj, ki vam jih želim postaviti. E, kakšne praktične ukrepe boste izvedli, da bo vaša država, Italija in tudi Grčija, da ne bodo več območja, e, kjer so migranti v pasti? Vi ste za Evropsko vojsko, ste rekli um, z upravičevanjem povečevanja vojaških zmogljivosti, pa potrebujemo tudi um, nasprotnika, um, ki nas ogroža. In kdo je ta naš nasprotnik? Kaj ti e, edine države e, sta Grčija in Cip? ki jih ogroža e, Turčija. Potem rekli ste, da naj bi posegali tudi zunaj Evrope. Ali je to Evropa prihodnosti, o kateri sanjate? vloga eh, eh, svetovnega policista. Govorili ste tudi o tem, da moramo odpraviti pravilo soglasnosti države članice, pa bodo imele potem manj moči, predvsem majhne države. Ali si lahko predstavljate vašo državo, da um, je naprimer v manjšini pri obrambi določenih interesov in drugi jo priglasujejo, gospod Delange. Hvala. Gospod predsednik vlade, hvala za ta konstruktivn govor. Jasno je, da je eh, Španija zanesljiv partner v Evropi in Evropa bo zanesljiv partner Španiji. Seveda bomo naprimer nadaljevali z eh, jamstvom za mlade, kohezijsko politiko in tako naprej. Mora pa biti jasno tudi naslednje. Odgovornost za socialno Evropo se začenja doma. Če torej pozivate k, eh, k schemi za zaposlovanje na evropski ravni oziroma proti brezposelnosti je to tudi nevarna strategija. Španija je v dobri gospodarski situaciji tudi zaradi dela prejšnjih vlad in to je treba nadaljevati. Ne smemo prihodnim generacijam naprtiti um, neznosno, neznosne dolgove. Um, solidarnost in tudi gospodarski razcvet grista z roko v roki in tu se veselim nadaljnega sodelovanja tudi s Španijo. Gospod Lopes Istoris. Gospod Sančes, v teh trenutkih eh, govorimo o prihodnosti Evrope. In nisem razumel, zakaj se. Zakaj ste potem na koncu govora na hitro podprli eh, kandidata vaše stranke za predsednika komisije, gospoda Timermansa? In zanima me, če boste z, ino, z isto energijo, s katero obtožujete diktatorje preteklosti uporabili za to, da obsodite uh, diktatorje iz Venezuele in Kube. Boste to kdaj obsodili ali boste še naprej tiho? Naša kolega zanima, če se bo karkoli spremenilo. Govorili ste o evropski demokraciji, ki jo spoštujete. Ampak za to lahko tudi dokažete s tem, da ne uh, podpirate več Madura in Castra. Politične zapornike imamo tudi na uh, Kubi in v Venezueli. In uh, s tem, da obsodite tiste diktature, boste pokazali, da ste prepričani evropejci. Hvala, gospod Blanko Lopes. Muča, muča gracias, Hvala, predsednik. Gospod Esteban Gosales Pons, to, da ste patrioti, ne pomeni, da se derete živela, iz, živela Španija. Ne, boriti se moramo za vladavino prava in proti tistim, ki z, želijo to zrušiti. Imeli ste priložnost, da pokažete, da ste patriot. In sicer imeli ste priložnost, da podprete špansko vlado, takrat, ko je bila ogrožena, pa tega niste storili. Uh, Eh, povedal pa bi jim še nekaj. Ta vlada, ki je trenutno v Španiji, je eh, prejela zelo fragmentirano Španijo eh, po dveh neuspelih referendumih v Kataloniji, ki se je zgodila pod uh, vašimi vladami in vi vsekakor niste prispevali k tem, da bi ustvarili neko državo, v kateri lahko živimo vsi. Trenutna španska vlada pa si prizadeva za to. Gospod Tomažič. Hvala, gospod predsednik. Spoštovani gospod premjer, hvala za vaš prispevek k tej razpravi. Od referenduma o Brexitu se je EU fokusirala na vprašanje nadaljne politične integracije. Izvolitev Trumpa in tudi stališče ameriške politike nas potrjujejo v tej smeri. Um, z, Zato je dobro, da ste govorili o velikih izzivih, ki niso povezani s politično integracijo, kot so pravice delavcev javne storitve. Eh, in vi ste govorili eh, o socialni Evropi. Evropa mora ostati trdnjava pravic eh, delavcev, vendar, če želimo postati, ostati globalno konkurenčni, ne smemo um, imeti previsokih. Um, um, davkov za podjetnike in preveč regulacije. Smo na pragu nove recesije in zato moramo biti zelo previdni pri javni potrošnji. Predvsem um, um, igra Španije z deficitom lahko vodi v prihodnosti tudi do katastrofe v Evropi. Zato morate biti še posebej previdni, eh, gospa uh, Bilbao Brandika. Hvala, predsednik. Predsednik eh, Sanchez. Državljans, naši državljani pričakujejo, da bo Evropska unija koristna, da bomo spoštovali raznolikost in da bomo skupaj gradili složno prihodnost. Naša baskovska stranka se zato bori že zadnjih 20 let. Zato podpiramo tudi Evropsko unijo. Soočamo pa se zlasti štirimi izzivi. Sicer spremeniti moramo razvojni sistem, ukrepiti socialno varstvo in eh, zagovarjati predvsem evropske projekte z dano vrednostjo in zagotoviti neko državo, v kateri bomo lahko eh, soživeli vsi. Dobro načelo oziroma za nekimi eh, kratkimi in hitrimi rešitvami tega ne bomo rešili in pripričan sem, da se bo v vaše besede spremenili tudi v realnost in da nekaj se zavedamo, da ni nič možno brez zakona, ampak samo z zakonom tudi ne bo možno nič. Problem je tudi, če bomo zdaj eh, s kazanskimi ukrepi eh, poskušali rešiti politične situacije, kot je nastala v Kataloniji, naprimer. Mislim, da moramo biti humanistični in eh, na ta način zgraditi neko okolje, v katerem bomo lahko soživili vsi. Hvala. gospod Marcellis. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, Sanchez. Zdi se nam dobro, želite napredovati. Um, pri proračunu v Španiji in opozarjate na to, da je socialna pot možna. E, ob Evropi sovraštva obstaja tudi druga Evropa, Evropa solidarnosti, trajnostna Evropa, zazrta v prihodnost, Evropa, ki ima več poguma, pogum za humanitarno e, migracijsko politiko. Ali boste prenihali ta zakon o molku ali boste eh, dovolili, da bodo eh, ladje še, vi, še, še naprej reševali človeška življenja v sredozemlju, ali se boste zauzeli tudi za okoljsko politiko, eh, za ukrepe proti podnebnim spremembam, za čiste energije delovna mesta, ali boste zaprli jedrske elektrane in eh, elektrane na premok. Potem boste res dokazali, da ste za Evropo s takimi ukrepi. Hvala. Gospod predsednik vlade, predsrčno dobrodošli v Evropskem parlamentu. Veliko ste govorili o ženskah, o pravicah žensk, o nasilju nad ženskami. Želim si, da bi naslednjič eh, lahko nastopili tudi z ekipo z več ženskami, danes so tu samo moški, eh, kajti moramo preiti eh, z besed na dejanja. To je torej moja želja. Italija in Španija sta bili vidno v dobrih odnosih tudi če izhajam iz migracij, ste vi lahko eh, predstavnik držav sredozemlja za reformo Dublina. Ko govorimo, da nas je Evropa pustila same in to govorim kot italijane, potem moramo reči, da je to Evropski svet, to so države članice. Evropski parlament je glasoval za reformo Dublina, za obvezno vračanje, vendar potrebujemo, da vi in tudi drugi predsedniki vlad se dogovorijo glede tega, kaj kar zadeva nasilje nad ženskami, smo mi kot ELS za to, da um, se naredi. Um, torej, da imamo povezavo tudi med um, žensko in zaposlitvijo in ne smemo Eh, dovoliti, da bi ženska morala ostati eh, doma eh, zaradi obveznosti in ne iz, po lastni izbiri, gospod Ferber. Hvala, gospod premijer. Torej, ko primirjate Katalonijo in Bavarsko, morajo držati tudi dejstva. Prosim, da prisluhnete. Pred več kot stoletji je bilo neko gibanje za neodvisnost levice za Bavarsko, takrat nemškega cesarstva še sploh ni bilo. In to je velika razlika z Katalonijo. Katalonijo, te primerjave se ne pokrivajo, ne ustrizajo. Vsi, eh, govorili ste nam o tem, kaj je treba storiti na evropski ravni, ampak zanimalo bi me, kaj dela vaša vlada. Ne zadostuje, da zahtevate zavarovanje za brezposlenost na evropski ravni, ko pa po drugi strani umikate ukrepe prejšnje vlade eh, z namenom ko je šlo za liberalizacijo trga, torej rast delovnih mest se upočasnuje in niste sprejeli ukrepov, da bi ustvarili več eh, delovnih eh, mest za mlade. Ne zadostuje zahtevati evropsko solidarnost, temveč pomembno je tudi, da eh, izvedete svoje ukrepe. Solidarnost in subsidijarnost sta tesno med seboj povezana. Gospod Nana.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 um, nekatere države članice vzpostavljajo neliberalni sistem in tu govorim o mađarski, o predsedniku vlade Urbanu. Um, Um, um, njegov najboljši prijatelj je največji bogataš v, na mačarskem in spremenili so javne medije in lažne novice se širijo povsod po mačarskem. Um, opozicija um, na mačarskem nima dovolj možnosti. Nekateri so postali neznansko bogati, na sto, sto tisoče otrok pa trpi lakoto. Veliko je primerov korupcije, eh, ki se ne preizkuje in nadleguje se oziroma obvira se delovanje nevladnim organizacijam. Španija se je razvila iz diktatorja diktature v demokratično zelo spoštovano državo. Kaj moramo storiti v Evropski uniji, da ne bo novih diktatur v Evropi? To vas sprašujem. Če uporabite dvojni čas, potem kolegom jemljete možnost za nastop. Gospod Demis Mekar je na vrsti naslednji. Bienvenido, senor Sanchez. Ob 21. decembru vas je nog in bar. 21. decembra sem bil še v Barceloni in vi ste bili tam tudi. Um, hotel sem obiskati štiri zapornike, ki so končale gledovno stanko, stavko. Ni na meni, da um, ocenjujem politiko in tudi strategije, ampak ne morem sprijeti, da ljudje danes uh, več kot eno leto že sedijo v zaporu in um, ker jim um, odčitajo uporništvo, ampak nihče ni izvedel kakršnega koli eh, nasilnega upora. Um, um, To smo ugotovili tudi pri nas in v Švici. Eh, politika poteka z dialogom, ne preko pravosodja in mislim, da obstaja sicer nevarni eh, nacionalizem, ampak ne v Kataloniji, eh, gospod Weber, temveč nek neofrankizem obstaja. In upam, eh, da boste eh, torej spustili iz zapora politične zapornike. Hvala. Hvala. Señor Sánchez, el gobierno